Dobar dan vsem. Zdaj pa prehajamo na naslednji del zasedanja po razpravah. Najprej imam neko najavo v zvezi z posvetovanji. Glede na posvetovanje s političnimi skupinami bi želela predlagati eh, poslancem naslednje spremembe k jutrišnjemu dnevnemu redu. Že se razprava v zvezi z ustnim vprašanjem o, o, o, o začetku pogajanj, o sporazumih o prosti trgovini za Avstralijo in Novo Zelanjo je treba zaokrožiti z resolucijo, ki bo eh, o kateri bomo glasovali na prvi, eh, prvem februarskem plenarnem zasedanju. Ali imate kakšne ugovore v zvezi s tem? Um, Hvala lepa, predsedujoča. Mi nasprotujemo temu, da bi glasovali o tem vprašanju na februarskem zasedanju in pozivamo eh, tudi poročevalca k temu, da bi glasov, pozivamo k temu, da bi glasovanju na drugem februarskem plenarnem zasedanju, kajti na odboru bomo glasovali o resoluciji šele prihodnji teden, zato ni nikakršne e, nuje, da bi glasovali že prej. Predlagamo torej zdaj, da bi o tem glasovali na drugem februarskem plenarnem zasedanju. Kdo je za? Proti? vzdržani, v redu, potem je to sprejeto, je sprememba sprejeta. Zdaj pa gremo na glasovanje. Um, začeli bomo s poročilom Moraješ, avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji. Gre za enotno glasovanje, s poimenskim glasovanjem glasujemo, prosim.